Dobar dan vsem. Tisti, ki niste bili na seji odbora eh, za državljanske svoboščine in pravice, obravnavali smo točko, ki je bila na dnevnem redu skupne seje in glasovanje je bilo pozitivno. Sedaj pa k dnevnemu redu. Na vašem dnevnem redu je predvideno glasovanje ob 16.45. Naj vas obvestim, da bo glasovanje potekalo šele ob 17.45. Ob 17.45. Torej, prosim, če obvestite svoje politične skupine, da se bo glasovanje pričelo ob 17.45. Lahko sprejmemo dnevni red brez sprememb. Ja. Zapisnik bo sprejet, če ni nobenih pripomp, ne? Naj vam povem, da se na naš, naš današnja, naša današnja seja predvaja preko spleta. 15. septembra je gospa Beres prosila komisarja Andorja, da poda poročilo o napredkov na področju člena 155 eh, in sicer gre za področje frizerstva. Sporazum obstaja le kot osnutak in še ni bil ratificiran. Niso ga ratificirali socialni partnerji. Mm-hmm. Uh, Naslednja točka na dnevnem redu 1. decembra je svet sprejel sporazum glede socialne varnosti, ni pa bil dosežen uh, politični sporazum glede izjeme za Evropski sklad pravičnosti. Potem pa še naslednje sporočilo to je še zadnji eh, sestanek, odkar je gospod. Eh, kateremu prizostuje tudi gospod Penes, eh, potem se bo pridružil odboru IMKO. Naj se Penesu zahvalim za vso trdo delo, ki ga je opravil v tem odboru. Njegova pomoč eh, in podpora sta bili nepogrešljivi in penes je bil tudi prav vzgled, pravi vzgled, namreč vedno je bil uravnotežen član sekretarjata, nikoli ni bil politično pristranski in zaradi tega se mu neizmerno zahvaljujem, kajti zelo pomembno je, da imamo sekretarjat, ki upošteva stališča vseh in ki nima lastne politične agende, torej najlepša hvala, da ste bili tako odličen član sekretarjata. Sama odhajam konec januarja, torej vas ne bom pogrešala tako zelo kot eh, preostanek eh, odbora. Sedaj pa kar predajem besedo gospe Asaja. Hvala lepa, gospa predsednica. Zanima me, ali ste dejali, da bomo pričeli z glasovanjem šele ob 17.45, kajti na dnevnem redu je zapisano 16.45 torej nasprotujem temu, da bi preložili glasovanje, kajti to je dnevni red, ki smo ga razdelili in glasovati bi morali ob 16.45. Zaradi tega je to osnutek dnevnega reda in ne končni dnevni red in zaradi tega sem prosila za potrditev te spremembe dnevnega reda. Ali še kdo nasprotuje spremembi časa glasovanja? Sama nasprotujem temu pravi gospod Sajem. Are the majority in favor of changing the time of vote? Ali je večina za to, da prestavimo glasovanje na 17.45? Ali se bo kdo pridružil gospod Saji in temu nasprotova? 16.45 je napisano v dnevnem redu in vi namravate glasovanje prestaviti na 17.45. Ja, drži, zaradi tega prosim za potrditev vseh koordinatorjev. In sprejeli bomo večinsko odločitev, kaj pravijo ostali koordinatorji, gospod Dorjan. Igen, nem hiszem, hogy újdonságot fogok mondani. Hála lépa. Ne bomam povedal nič novega. Mislim, da bi se morali držati dnevnega reda. Vsi imamo zelo veliko obvez, moramo iz enega v drugi odbor in zaradi tega mislim, da bi se morali držati prvotnega dnevnega reda, ampak če je pač večina drugega mnenja, bomo to morali žal sprijeti. Uh, Mr. Serkis, anything? Gospod Cerkas, se vi strinjate s premembo? Če si ogledam dnevni red, potem lahko vidim, da je zapisano, da bomo glasovali potem, ko eh, bomo že obravnavali vse druge točke dnevnega reda. Potem je pač logično, da z glasovanjem nadaljujemo po vsega, koncu obravnave vseh drugih točk. To se mi zdi nekako normalno. Dobro bi bilo, če bi se lahko držali tega dnevnega reda, ampak eh, do spremembe je najbrž prišlo, ker menite, da bo obravnava trajala dlje, kot je bilo predvideno. Mina olen praegu meie fraktsioonist ainukesena siin, kui ma tean. Sem edina predstavnica naše politične skupine in mislim, da ljudje bodo prišli v dvorano ob 16.45 in vem, da nekateri so na drugih sejah, torej nisem absolutno, eh, ne nasprotujem tem, tej spremembi, ampak tudi hkrati ne morem tega popolnoma podpreti. Ja. Yeah. Tudi sama bi se raje držala prvotnega dnevnega reda, ampak povedano mi je bilo, da se bo tega dnevnega reda težko držati. Predlagam torej, da bi glasovali takoj, ko eh, bomo zaključili za obravnavo drugih točk, eh, vendar pa pri tem ne bom pospeševala obravnave ali pa zavlačevala za obravnavo drugih točk. Torej prosim vse da spremljate, kako poteka obravnava točk na dnevnem redu. Potem pa bo glasovanje potekalo takoj, ko uh, bodo obravnavljene vse točke na dnevnem redu. Se vsi strinjate? Ja. Naslednja točka dnevnega reda pa je Evropsko leto državljanov. Gre za osnutek mnenja, poročevalka je gospa Figurejdo in gre za predlog odločitve Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o Evropskem letu državljanov. Besedo predajam gospe Figurejdu, potem pa Jean-Pierre Agostino, generalnemu direktorju. Ne. Nadomestila ga bo gospa Bujk. Gospa Figurejdu. Obrigada, Sra. Presidente. Um, quando solicitei esta. Hvala lepa, gospa predsednica. Ko sem prosila, da bi uvrstili na dnevni red to točko, ko sem predlagala ta osnutek mnenja, sem vas želela opozoriti na to, da so pravice delavcev, pravice priseljencev in pravice žensk ter pravice vseh eh, drugih državljanov, pravice, ki jim moramo dati prednost. V tem Evropskem letu državljanov se je potrebno posvetiti državljanstvu, državljanem. V tem letu je bilo sprejetih veliko pobud, ki so primerne. Kljub temu pa bi radi poskrbeli za kampanjo ozaveščanja in opozorili na različne oblike diskriminacije v različnih državah članicah. Gre za diskriminacijo do najbolj občutljivih skupin prebivalstva. Naš odbor se najbolj eh, posveča zaposlovanju, eh, zaposlenim in pa najbolj občutljivim skupinam državljanov, med katerimi so tudi priseljenci, ženske in upokojenci. Se mi je zdelo dobro, da opozorim na te teme. Torej zdi se mi predvsem pomembno, da bi to mnenje ostalo priporočilo in da bi vključili tudi druge elemente, ki niso vključeni. Gre predvsem za različne oblike diskriminacije v Evropskem letu državljanov. Veliko je priseljencev, ki že dolga leta živijo v Evropski uniji in ki imajo enake pravice kot državljani držav članic Evropske unije. In v tem Evropskem letu državljanov ne smemo dopustiti nobene diskriminacije priseljencev. Ne sme biti nobenega razlikovanja med državljani Evropske unije in pa priseljenci, vendar pa mislim, da ta predlog, predlog ni bil uh, zadostno prisoten v prvotnem predlogu komisije. In oglejmo si še uvodne izjave v tem predlogu, gre za konkretne spremembe posameznih členov. Cilj pa ostaja isti in sem ga pravzaprav že predstavila. Vložila sem tudi številne predloge sprememb na posamezne uvodne izjave in na posamezne člene. In v teko tega dela sta se pojavili še dve bobudi, ki se nanašata na pravice žensk še prav posebej se je za to zauzel odbor za ženske. Na ta način bi radi opozorili tudi na diskriminacijo žensk. Še prav posebej je ta diskriminacija močno prisotna na trgu delovne sile – Govorim predvsem o diskriminaciji žensk na trgu delovne sile, pa naj gre tukaj za plačo ali pa za napredovanje, za kariero, za dostop do posameznih delovnih mest. Potem pa je tukaj še trgovanje z belim blagom, z ljudmi. To je še vedno velik problem v Evropski uniji in v Evropskem letu državljanov, moramo poskrbeti za to, da se bomo ukvarjali z temami, ki so pomembne za vse državljane, ki živijo in delajo v Evropski uniji. Nekateri izmed teh državljanov so bili rojeni eh, na območju Evropske unije, drugi pa tukaj živijo že dolga leta in imajo že vse pravice državljanov ki izhajajo iz eh, evropske zakonodaje in iz zakonodaje držav članic. Gre za teme za temo prostega pretoka, to je tema, ki jo v veliki meri obravnavamo v tem poročilu, poleg tega pa bi vas radi opozorili tudi na druge dejavnike. Vemo, da številne države članice v svoji zakonodaji še niso sprejele konvencije, ki se nanaša na družinsko življenje med državami eh, oziroma um, konvencijo o združitvi družin. To je ena izmed eh, pravic vseh, ki živijo v Evropski uniji. Gre tudi za informacije o določenih instrumentih, ki obstajajo v Evropski uniji, kot recimo eh, mreža EOSES ali pa prispevek k prostemu pretoku eh, za delavce z omejeno gibljivostjo. Poleg tega gre za informacije o obvezah in pa pravicah priseljencev. Vse to je povezano z opravljanjem dela in pa tudi z družinskim življenjem posameznika. Potem pa se govori tudi o diskriminaciji iz različnih drugih razlogov, kot recimo zaradi narodne pripadnosti in tako naprej. To je torej nekaj razlogov za pripravo predlogov v mojem osnutku mnenja. Naj poudarim da bi se lahko na področju pravic žensk pojavili še novi elementi. Z velikim zanimanjem bom prisluhnila prispev. Čeprav posebej pa prispevko Evropske komisije. Hvala. Uh, uh, Najlepša hvala. Besedo predajem gospe Bujk iz eh, generalnega direktorata za stike z javnostjo. Ali ni z nami? Ja, naj se predstavim. Nisem gospa Bujk, ampak sem gospa Tivius in sem eh, direktorica direktorata za državljanstvo. Upam, da ste dobili te informacije. Najprej se zahvaljujem za priložnost, da lahko predstavim predlog komisije v povezavi z Evropskim letom državljanov. Naj povem, da je prav, da imamo to pobudo Evropskega leta državljanov, ki je ključnega pomena v, čes, v času gospodarske in pa finančne krize. Zagotoviti moramo, da se bodo državljani Evropske unije zavedali, pravic, ki jih imajo kot državljani Evropske unije, krati pa se morajo čutiti tudi del evropskega projekta. Torej, dejavnosti v leto 2013 so ključnega pomena za pripravo na evropske volitve. Hkrati pa je to tudi nadaljevanje resolucije Evropskega parlamenta iz 15. decembra 2010, v kateri poziva Evropsko komisijo, da naj leto 2013 določi za Evropsko leto državljanov. In hkrati to predstavlja tudi vzpodbudo za razpravo o evropskih državljanov in pa možnost, da evropske državljane seznanimo za njihovimi pravicami, še prav posebej glede na zadnje spremembe v Lizbonski pogodbi. Trenutna gospodarska kriza je največji izziv v zgodovini Evropske unije. Hkrati pa obstaja tudi kriza zaupanja, kot je jasno povedal predsednik Evropske komisije v Evropskem parlamentu 28. Eh, septembra 2011. V času krize je pomembno, da komuniciramo z evropskimi državljani. Ključnega pomena je, da evropski državljani podpirajo reforme, ki so sprejete na ravni Evropske unije, hkrati pa morajo biti evropski državljani tudi del evropskega projekta. Kaj torej pomeni Evropska unija državljanom? V odgovor na to vprašanje državljani pravijo svoboda, potovanje, študij, brez vsakršnih omejitev znotraj Evropske unije. In to je glavna prednost Evropske unije, glavna prednost eh, v očeh evropskih državljanov. Evropski državljani tudi menijo, da je prosti pretok eh, ključna pravica, v okviru evropskega državljanstva in to pozitivno asociacijo moramo izkoristiti za to, da okrepimo zaupanje evropskih državljanov v Evropsko unijo. Za praktični izkušnjami moramo evropskim državljanom pokazati, kaj pravzaprav pomeni biti evropski državljan. Evropsko leto državljanov bo eh, torej priložnost, da dokažemo, da so evropski državljani v osrčju evropske agende. Hkrati pa moramo razložiti tudi, kaj pomeni evropsko državljanstvo, ko gre za pravico do glasovanja. In leto 2013 smo izbrali namenoma, kajti to je eno leto pred prihodnimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo leta 2014. Hkrati pa bo to tudi odlična priložnost, da mobiliziramo volilno telo. Krati bo to tudi 20. obletnica evropskega državljanstva, ki je bilo uvedeno z Maastrichtsko pogodbo. Torej, ključnega pomena je, da se državljani zavedajo pravic povezanih z prostim pretokom oseb, hkrati pa morajo vedeti tudi, kako te pravice izkoristiti in to je ključni cilj Evropskega leta državljanov prosti pretok postaje stvarnost šele, ko državljani najdejo mesto, delovno mesto eh, v državi znotraj Evropske unije ali pa ko se odločijo za študij v neki drugi državi znotraj Evropske unije. To je pomembno, pomembno je, da imamo enoten eh, sistem socialne varnosti hkrati pa moramo zagotoviti eh, tudi vključujoč pristop brez diskriminacije. In ko govorimo o državljanih, se moramo zavedati, da govorimo o vseh državljanih. Tukaj mislim tako na delavce, kakor tudi na ženske, študente, potrošnike, torej na vse državljane Evropske unije. Potrebno je poskrbeti za ozaveščanje na ta način, bodo državljani namreč znali izkoristiti pravico prostega pretoka znotraj Evropske unije. Hkrati bo to ukrepilo tudi evropsko gospodarstvo. Namreč raziskava iz leta 2009 je pokazala, da obstaja močna povezava med eh, višjo stopnjo ozaveščenosti o eh, prostem pretoku in pa razvojem gospodarstva v Evropski uniji. Poleg tega pa bo to imelo pozitiven učinek tudi na notranji trg. To pa bo vodilo k eh, gospodarski rasti in pa k ustvarjanju novih delovnih mest. Torej, Evropsko leto državljanov pomeni več kot le ozaveščanje. Pomeni, da bomo vzpodbudili razprave o prednostih prostega pretoka za državljane Evropske unije, gre tudi za krepitev socialne kohizije in za krepitev vzajemnega razumevanja med evropskimi državljani. Gre za načelo strpnosti, odprtosti in ti dve načeli sta ključnega pomena, če želimo preprečiti nacionalizem. Poleg tega pa se je Evropska komisija odločila tudi, da je potrebno izvesti študijo v zvezi z ovirami, ki jih je potrebno še odstraniti na poti k temu cilju. Evropska komisija pričakuje veliko decentraliziranih pobud v okviru Evropskega leta državljanov. Te pobude bodo izvedene na nacionalni ravni, pomembna pa so tudi močna zavezništva. Zelo tesno bomo sodelovali z evropskim uh, forumom. Uh, za uh, invalidnost. Poleg tega pa bomo sodelovali z vsemi evropskimi inštitucijami. Mislim. Evropski svet, Evropska komisija in Evropski parlament so o tem že razpravljali v okviru medinstitucionalne skupine in tesno bomo sodelovali tudi z vsemi predstavništmi, pa tudi z vsemi službami komisije, ki se ukvarjajo z različnimi politikami, eh, ki so povezane z eh, pravicami državljanov. Poleg tega pa bomo poskrbeli za to, da posredujemo sporočila vsem volilcem eh, v Evropski uniji, še prav posebej pa tistim, ki bodo leta 2014 prvič volili. Sami si lahko ogledate predlog, tako da mislim, da mi ni treba govoriti o vseh posameznih točkah, ampak naj povdarim, da se bomo osredotočili tudi na seznanjanje. Na ta način bomo ukrepili ulogo Evrope in vseh uh, njenih informacijskih mrež, datotek in tako naprej. To je ključnega pomena. Prosim, če lahko počasi zaključite, namreč še drugi govorci bodo spregovorili. Hvala lepa. Eh, zelo natrpan dnevni red imamo, ampak najlepša hvala, da ste danes prišli. Niso nas obvestili, eh, da bo prišlo do eh, spremembe, eh, kar zdaj je predstavnika oziroma predstavnica komisije. Ampak nadaljujemo za našo razpravo. Shadow, uh, Harkin, would... Hvala lepa. V imenu gospe Harkin naj podam neki pripomb. Naj se zahvalim poročevalki za mnenje. Moramo reči, da po našem mnenju se je ukvarjala za večino relevantnih točk in sicer to, da spodbudimo ozaveščenost v zvezi z migranti in s pravicami leteh in njihovih družin. E, imamo tudi predlog spremembe številka šest, v katerem se omenja tudi, se omenjajo težave v zvezi z njihovim socialnim statusom. Mislimo, da migranti morajo biti ustrezno informirani v zvezi z njihovimi pravicami, v zvezi z evropsko zakonodajo, tako kot je napisano v predlogu spremembe številka devet. Potem, kar zadeva predlog spremembe deset, kjer se omenja eh, mrežo EURES, je tudi absolutno na mestu. Želeli bi vključiti tudi idejo aktivnega državljanstva državljanstva in razširiti to zamiso v četrtem členu, kjer Evropska komisija govori o, o srečanjih predstavnikov organizacij državljanov oziroma organizacij, ki so aktivne na področju varstva pravic državljanov. Hvala lepa. Uh, thank you. And Mrs. Regner, please. Hvala lepa, gospa Reitner. Hvala. Tudi jaz eh, zastopam tu kolegico in sicer Birgit Cipl, ki danes ne more sodelovati. Želim se zahvaliti poročevalki gospe Figurido za odličen osnutek tega poročila. Gospa Cipl meni, da gredo uh, predlogi v pravo smer in da prav težav se dogovoriti za zelo konstruktivno pot. Ob 20. obletnici državljanstva Unije je Evropsko leto državljank in državljanov pomemben korak k večji bližini državljanom in te priložnosti ne smemo izpustiti, predvsem kot člani tega odbora se moramo osredotočiti na to, da vsi državljani EU, predvsem delavke in delavci, da so zadostno obveščeni o svojih pravicah, pravica do enake obravnave, do nediskriminacije, spodbojanje mobilnosti delavcev in delavk v Evropi, so še posebej v interesu gospesipl. Predvsem pa je treba opozoriti tudi na ljudi, ki imajo nizko izobrazbo in ki imajo zato tudi težave se sploh ukvarjati z Evropo, tudi na nje je treba pomisliti. Gospa Sipl se veseli uspešnega sodelovanja in je prepričana, da bo predlog komisije izboljšan s predlogi sprememb. Po izčrpnem prispevku komisije želim dodati še naslednjo misel v tej razpravi. Torej, mi govorimo o načeljih, o nediskriminaciji, eh, ko gre torej za svobodo potovanja, svobodo eh, se zaposliti eh, ali študirati v drugih državah članicah. In tu moramo upoštevati tudi bojazni tistih ljudi, ki menijo, da svoboda, da je treba bolj upoštevati tudi svobodo, da nisi prisiljen delati v kakšni drugi državi. Kajti nekateri se čutijo pod pritiskom in si mislijo, da bodo morali se preseliti kam drugam, da bodo sploh našli delo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Zdaj pa predajam ponovno besedo gospe Figerej, dozvolite. Eh, muito rapidamente, senhora Presidente. Čisto na kratko, gospod predsedujoča, naj se zahvalim za vse pohvale oziroma za dodatne informacije, ki jih je posredovala komisija in naj poudarim še enkrat, da ni dovolj si zamisliti Evropsko leto državljanov za to, da bomo spodbudili res ljudi, ki naj gredo na volitve in ki naj torej ščitijo tudi Evropsko unijo. Potrebno je, da se ljudje zavedajo, da je to res v njihovem interesu. In eh, to pomeni, da je treba začeti eh, tako, da res potrdimo in spoštujemo pravice posameznika, naši predlogi, predlogi, ki sem jih morda jaz predstavila oziroma tudi eh, ob upoštevanju dodatnih eh, pojasnil, ki smo jih prejeli danes. Torej vse to strmi za tem, da eh, bolj naredimo bolj konkretno um, leto, evropsko leto državljanov. Lepe besede, velike izjave, visokopotezne izjave, uh, sicer presplošne ne služijo. Uh, uh, ne služijo veliko. Moramo se torej odzvati na potrebe državljanov tako, da zares zaščitimo njihove pravice in pritegnemo pozornost na diskriminacije, <clears throat> ki še obstajajo na številnih področjih. To sem že naštela, zato ne bom ponovno tega omenjala, ampak gre vedno za a, področja, kot so delo, javne storitve <clears throat> oziroma diskriminacija zaradi narodnosti oziroma etnične pripadnosti oziroma diskriminacija zaradi spola. In nažalost, to je še vse zelo hudo v eh, Evropski uniji, kajti. Mm, zato, da bomo res eh, v celoti spoštovali eh, pravice državljanom, moramo govoriti o teh temah, ampak moramo predvsem prevzeti ukrepe, sprejeti ukrepe, zato, da bodo te pravice spoštovane, ne samo pravica do, do glasovanja torej, to delo bomo še nadaljevali. Zahvaljujem se kolegom in kolegicam za predloge in nedvomno bo to zelo koristen prispevek v luči skorešnje, skorešnjih glasovanja na eni od naslednjih sej. Hvala lepa. Naj povem, da je rok za uložitev predlogov spremem 15. december do 12. ure. Potem bomo o tem razpravljali eh, januarja. Eh, 5 in potem februarja bomo sprejeli kompromisni predlog in eh, sicer 12. aprila bi morali glasovati v odboru, na to pa eh, maja na plenarnem zasedanju. Eh, med nami imamo tudi skupino delodajalcev in delojemalcev iz Grčije. Kolegica iz našega odbora jih je povabila na našo sejo in torej pozdravljamo naše goste. Hvala lepa. And, um, as far as the next item is Hvala lepa. Um, kar zadeva naslednjo točko, naj povem, da smo se pogovorili in zato bomo za um, pristojnim in zato bomo to umaknili iz današnjega dnevnega reda. Zdaj pa predajamo uh, besedo gospodu Ričasu, ki bo spregovoril o naslednji točki. Uh, Zahvaljujem se uh, torej predstavniku komisije, ki bo spregovoril o letnjem pregledu rasti za leto 2012 in o smernicah za politike za poslovanje držav članic. Potekala bo izmenjava mnenja, na to pa bomo na tisto točko, ki jo bi jo sicer morali obravnavati pod točko 6, bomo obravnavali naknadno. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, dober večer vsem. To bo kratek uvod v. Uh, Letni pregled rasti za leto 2012. Komisar Andor, mislim, da je že seznanil z splošnim okvirom in splošnimi značilnostmi. V glavnem naj povem, da je komisija pripravila 23. novembra letno, eh, torej eh, letno strategijo rasti, ki vsebuje vrsto dokumentov, najprej okvirno sporočilo s štirimi prilogami. Ena priloga zadeva napredek eh, z ozirom na agendo 2020, na to pa poročilo o zaposlovanju in eh, potem pa imamo tudi prilogo o eh, davčni politiki, ki naj bo prijazna do rasti. Danes se bom v glavnem osredotočil na okvirno sporočilo sporočilo in na, eh, tudi poročilo, na skupno poročilo o zaposlovanju. Torej, kar zadeva splošni namen tega uh, dokumenta, lahko povzamemo v štirih točkah in sicer prvič Eh, najavlja, da moramo še ustrajati na fiskalni konsolidaciji, s tem, da ohranjamo naložbe na področjih, ki so bistvenega pomena za bodočo konkurenc, konkurenčnost, moramo reformirati davčne sisteme, zato da prispevamo k rasti in zaposlovanju. Druga točka je to, da ponovno vzpostavimo navadne, na normalne pogoje za eh, zagotavljanje postojil eh, gospodarskim panogam. To pomeni, da je potrebno prestrukturirati bančni sistem potem pa področje reform, predvsem na področju storitev in industriji digitalne eh, ekonomije. Četrti je boj proti brezposelnosti in tudi um, potrebno je odpravljati socialna neravnovesja in odpravljati tugosti na trgu dela, uh, spremeniti tudi pokojninski in socialni sistem, ki eh, negativno vplivajo na gospodarski cikl in moramo se boriti proti revščini. Peta točka pa je modernizacija posodobitev javne administracije. Torej, eh, ta, eh, let, ta letni pregled je bil objavljen v razmirah, v okoliščinah, Eh, v katerih se soočamo z velikimi problemi po celem svetu in še posebej v Evropski uniji, predvsem kar zadeva gospodarsko-socialno področje. Eh, kontekst je treba upoštevati, kajti gre za zahteven, težaven okvir fiskalna konsolidacija omejuje možnost za državne vlade, da uvajajo nove spodbudne programe. Isto velja tudi za ranljivo naravo finančnega sistema, e, tako da gospodarstvo je nesposobno ulagati in ustvarjati nova in boljša delovna mesta. Visoka stopnja brezposelnosti v Evropski uniji in znaki rastočega števila ljudi, ki tvegajo revščino, tirjejo odločno ukrepanje strani držav članic podaljšanje krize tvega, da ustvari eh, trajajoče negativne eh, učinke na trgu dela. Več kot 40 odstotkov brezposelnosti v Evropi danes je že dolgoročne brezposelnosti kljub temu, da je težko karkoli popraviti, moramo še upoštevati, da pravzaprav delavci, ki so daleč od trga dela, tvegajo, da izgubijo svoje kvalifikacije in imajo še manj možnosti, da se zaposlijo. Eh, letni pregled rasti za leto 2012 pod, poudarja tudi socialne posledice gospodarske krize in pri tem se odziva na določene kritike, ki so bile izražene na račun prvega letna, letnega pregleda rasti za leto 2010. Dokazuje, da vzdržna rast eh, omogoča ustvarjanje delovnih mest in to mora biti, biti srčika strategije Evrope 2020. Predvsem pozivamo k temu, vemo, da je treba izboljšati razmere mladih ljudi. V zadnjih treh letih um, brezposelnost med mladimi je zrasla na uh, 51 odstotkov. In dejansko imamo ogromno milijonov mladih brezposelnosti v Evropi danes, predvsem, um, kar zadeva starostno uh, starostnom, torej starostni razpon med 15 in 24 leti eh, dejansko tirja prekvalifikacijo in ustrezno usposabljanje. Moramo torej zagotoviti, da ne bomo izgubili cele generacije zaradi te krize. Naša dožnost je, da se osredotočamo bolj na rast in na ukrepe za to, da spodbudimo delovna mesta. To ne bomo sposobni tega storiti, ne da bi se lotili strukturnih reform, ki so bistvenega pomena za to, da zagotovimo našo prihodno konkurenčnost. To pomeni, da moramo presenčiti preseči samo kratkoročni pristopi, moramo gledati v dolgoročne izzive in zato, da bomo zmagoviti, potrebujemo oboje. Letni pregled rasti in predvsem kar zadeva poročilo o zaposlovanju, so poslovanju tukaj dejansko se ugotavlja, da obstajajo določene ključne reforme trga dela, ki so potrebne in sicer potrebno je ustvariti ustrezne okvire za usposabljanje mladih za njihovo zaposlovanje. Komisija meni, da posebno pozornost pozornost je potrebno posvetiti mladim, ki trpijo uh, izjemno zaradi te krize. Potrebno se je predati pobudom, ki naj združujejo izobraževanje in hkrati tudi poklicne šku, izkušnje, kot naprimer pripravništvo oziroma. Vajeništvo. In uh, torej, seveda, moramo si prizadevati za to, da bomo učinkoviti. Potrebno je izboljšati razmere mladih ljudi. To ponavljamo. Komisija bo predlagala do, do konca tega leta uh, Eh, nek program za priložnosti za mlade in upamo, da s tem bomo podprli prizadevanje držav članice. Drugič, druga pomembna točka letnega pregleda rasti je to, da spodbudimo eh, podjetništvo in sicer s tem, da eh, podpremo celoten sektor, pri čemer mora imeti tudi socialno podjetništvo pomembno vlogo. Moramo breme dejansko preusmeriti z malih in srednje velikih podjetij za to, da spodbudimo ta uh, Eh, ta podjetja, nove podjetniške pobude in sicer zato, da spodbudimo socialno podjetništvo, kar zadeva sposobnost grajenja, kar, kar zadeva networking, kar zadeva tudi pritegovanje zasebnega kapitala, torej javno-zasebno partnerstvo in potem um, eh, ukrebi, ki ne bodi socialno vključujoči. Moramo zagotoviti ustrezne strukture za mikrofinance, zato da ne bomo zagotovili samo uh, kredite za makropodjetje, podjetnike, ampak tudi za mikropodjetnike. Komisija meni tudi, da eh, tudi eh, neutralno, proračunsko neutralno zmanjšanje lahko eh, prispevajo k temu, da spodbudimo povpraševanje E po delovni sili. Moramo sprejeti učinkovite ukrepe za to, da bomo brezposene ljudi ponovno vrnili na trg dela. V trenutnih proračunskih okoliščinah je treba dejansko zagotoviti učinkovitost tudi zaposlovalnih struktur in služb moramo biti stroškovno učinkoviti s tem, da zagotavljamo ustrezno prekvalifikacijo in predvsem, da tudi ustrezno kvalificiramo dolgoročno brezposelne delavce. Četrto vprašanje je, da sistemi za socialno varnost lahko še vedno delujejo kot učinkoviti stabilizatorji, ampak morajo biti neke vrste eh, eh, torej blazinice med različnimi sloji, predvsem tam, ker potrebujemo v največji meri fiskalno konsolidacijo. Najšipkejše skupine moramo zaščititi zaščititi pred negativnimi redistribucijskimi učinki finančne krize in fiskalne konsolidacije. Prihajajoča bela knjiga o pokojninah bo, bo podala splošni evropski pogled na reformo pokojninskih in socialnih sistemov in to belo knjigo bi morali pripraviti v prvih šestih tednih naslednjega leta. Peta in zadnja točka, ne smemo pozabiti, da uh, um, torej, um, Z znanjem intenzivna, intenzivno gospodarstvo določujejo sposobnosti in venčine naših delavcev. Zato posodabljanje usposobljevalnih in izobraževalnih sistemov je bistvenega pomena, kljub temu, da imamo celo vrsta proračunskih omejitev v tem trenutku. Zato, da se bo vse to godilo, bomo morali doseči to, da bodo članice kos svojim obvezam, kar zadeva strukturne reforme, hkrati pa tudi morajo se vključevati svojimi reformami v euroobmočje, v evropsko območje. Novi eh, mehanizmi za gospodarsko upravljanje, eh, ki bodo vstopali v veljavo za drugim evropskim semestrom, bi morali nam omogočiti, da preprečimo dodatne Eh, gospodarska neravnovesja v prihodnje. Zaradi tega si bo komisija dejansko prizadevala za to, da da prednost celim, celi vrsti ukrepov za ustvarjanje novih priložnosti. Prihodnje leto bo komisija a, eh, lansirala nov paket za zaposlovanje, zato da bomo reformirali naše trge dela in zato da bomo spodbudili ustvarjanje novih delovnih mest. Skušali bomo vzpostaviti neko krovno organizacijo za ustvarjanje delovnih mest, ustrezno tudi tudi krovno komuniciranje, kar zadeva tudi fleksi eh, prožnost in eh, tudi kar zadeva delovanje Euresa bomo sodelovali z državami članicami, zato da bomo mobilizirali Evropski socialni sklad, to je bistvenega pomena in to je naša prednostna naloga. Resursi so na razpolago, potrebno jih je uporabiti, zato da se lotimo. Prioritet komisija bo sodelovala tudi s svetom in parlamentom, seveda, zato da okrepimo naš pristop k drugemu evropskemu semestru in zato, da bomo tudi posredovali odločna sporočila Evropskemu svetu. Pred nedavnim ste v poročilu poročilu pozvali k okrepljenemu dialogu ehm, pri uresničevanju ehm, strategije Evropske unije za leto 2020. Komisija eh, si nadeja, da bomo lahko še dalje sodelovali ob upoštevanju teh zavez. Želimo okrepiti dialog z Evropskim parlamentom in smo prepričani, da naše sodelovanje je bilo doslej plodno. Eh, tudi ugotavljam in delim vašo zaskrbljenost nad tem, da napredek v zvezi s cilji, ki smo si jih zadali, nadalje v okviru strategije Evropa 2020 niso zadovoljivi. To nas je razočaralo. Nacionalni cilji, ki so bili določeni doslej, so nezadostni za to, da dosežemo evropske cilje. To je eden od glavnih razlogov, zaradi katerih strategija za leto 2012 eh, poziva k eh, učinkovitim eh, reformam, strukturnim reformam, zato da se držimo poti vzdržne rasti. Tudi podpira SPI podpiramo poziv eh, Evropskega parlamenta k temu, da v večji meri vključujemo deležnike pri nacionalnih reformnih eh, programih. Eh, Ena od pomankljivosti trenutnega izvajanja Evrope 2020 je ravno to pomankanje partnerstev in eh, pomankanje občutka, da, da nam ta strategija res pripada. Moramo to preseči zato, da bo strategija lahko uspešna in ob koncu ugotavljam, da je potrebno eh, tudi izboljšati koledar eh, drugega evropskega semestra. V prvem evropskem semestru so, bile, so bili roki zelo, eh, so si sledili tesno eden za drugim, zato nismo imeli dovolj časa za uresničevanje. To je skrb, ki jo deli tudi komisija, ki jo delijo države članice. To je eden od dveh razlogov, zaradi katerih moramo letno, torej leten pregled rasti dejansko že pripraviti postaviti v naprej in eh, drugi razlog je tudi so slabe razmere našega gospodarstva dan danes. Pripravili smo letni eh, pregled rasti z prilogami. In seveda zdaj bomo sprožili, eh, oziroma in to tudi na podlagi dvostranskih stikov z državami članicami. In, eh, na marčevski, marčevskem zasedanju bo Evropski spet, eh, svet izrazil eh, svoje poglede k temu eh, letnemu pregledu rastli in v naslednji, v fazi naslednjega danskega predsedovanja bomo skušali izboljšati načrt za drugi evropski semester in bomo skušali upoštevati vse relevantne deležnike. Hvala lepa. Uh, predam zdaj besedo gospe Kornelisen, ki bo spregovorila o uh, osnutku poročile. Izvolite. Hvala. Hvala za vaš uvod o letnem pregledu rasti. Tudi mi se veselimo sodelovanja z vami. Torej, pripravili bomo poročilo o katerem bomo, upam, glasovali februarja, še pred spomladanskim srečanjem na vrhu. E, vemo, da je časa zelo malo, sedaj smo pripravili delovni dokument, to pomeni, da dokončna različica dokumenta še ni bila posredovana in sicer zato, ker želim poskusiti vključiti v tem mnenju čim več točk, tako da bomo preprečili dolg eh, postopek eh, obravnave predlogov sprememb. Eh, ta, to poročilo bo na voljo samo v angliškem jeziku, zato se opravičujem. Am, če bodo težave, bomo seveda zato lahko našli individualne rešitve, sem prepričanja. Ja. Eh, poročilo Beris, o katerem smo glasovali prejšnji teden, je obravnavalo predvsem postopek evropskega semestra in vključevanje Evropskega parlamenta in nacionalnih partnerjev eh, in partnerjev socialne družbe oziroma pomankanje tega vključevanja. Ne želimo preveč ponavljati to, kar je že pisalo v poročilu Perez. To je treba seveda izvesti. To je v bistvu tudi, s tem se nadaljuje naslednje. Evropski parlament bi moral imeti vpliv na ključne eh, prioritete letnega pregleda rasti za naslednje leto. Letni pregled rasti in evropski semester nimata prave podlage v pogodbah, vsaj v zdajšnje. In parlament nima odločilnega vpliva, ampak pravzaprav pogodba tudi ne pravi, da nimamo pravice do tega. Zato bomo enostavno izhajali iz tega, da imamo to pristojnost. In da bomo seveda skupaj z Evropsko komisijo poskusili vplivati na svet, da prihaja do čim bolj demokratičnih mnen. Zato moramo februarja na plenarnem zasedanju že glasovati o tem, tako da bo nared za spomladanski vrh. Ideja, ideja v mojem poročilu, ideja je ta, da naj ne bi eh, poudarjali različnih političnih stališč v tem parlamentu, temveč da bi eh, skupaj pripravili ključna priporočila, ki bi jih potem posredovali svetu. Zato bom se trudila, eh, eh, da bi bila čim bolj pripravljena za kompromise in vse skupine prosim, da eh, povejo, kje so njihove prioritete. V delovnem dokumentu, to si lahko ogledate, smo slišali, eh, smo. Uh, izhajamo iz določenih izhodišč in pravimo, kaj nas še posebej skrbi, pri čemer omenjamo tudi podrobnosti. Potem smo pripravili šest ključnih priporočil. Želo bi ostala, če ostanemo pri šestih tudi po predlogih sprememb. Uh, Torej, lahko bi seveda tudi eh, katero od poročil zamenjali eh, od teh, ki jih jaz eh, predlagam. Torej, lahko bi zamenjali, ampak jaz sem zelo za to, da res določimo prioritete. Moj predlog je, da bi imeli prvo priporočilo o koherenci. Strategija EU 2020 določa prednostne naloge za obdobje desetih let. In pravzaprav je presenetljivo, kako malo tega najdemo v uh, letnem pregledu rasti. Fiskalna konsolidacija, večja eh, rast. To se zdi zdaj bolj pomembno, kot da bi evropsko eh, gospodarstvo Eh, kot da bi poskrbili za večjo socialno pravičnost eh, evropskega gospodarstva. Torej gre seveda tu za nove prioritete, namesto da bi bolj uh, se trudili uresničiti strategijo EU 2020. Tudi v praksi je pomankanje koherence med ekonomskimi in socialnimi priporočili. Gospodarstvo se zdi veliko bolj pomembno kot socialna plat. Medtem ko bi morali videti gospodarstvo predvsem v luči socialnih ciljev in smirnic. Druga stvar so ambicije. E, nacionalni načrti in cilji za zmanjšanje revščine, za zaposlovanje in tako naprej ne zadostujejo, da bi res dosegli cilje EU 2020. Pomankanje ambicij držav članic je ena stvar in na spomladanskem vrhu bi se morali o tem pogovoriti in določiti više cilje, ampak še slabše je, da tudi komisiji doslej ni uspelo popraviti tega pomankanja ambicij tretja, tretje priporočilo je ustvarjanje delovnih mest. No, vsi se strinjamo, da je reševanje dolžniške krize absolutna prednost, ampak kako lahko zagotovimo gospodarsko in socialno okrivanje, če edine države članice, ki lahko investirajo v delovna mesta, so tiste, ki nimajo prekomernih proračunov. 22 držav ima prekomerne eh, deficite, samo Švedska, Luksemburg in Estonija bi lahko torej vlagala v eh, delovna mesta, ampak potrebujemo trajnost in na vlaganja trajne investicije v več državah članicah. Potem četrta točka kakovost zaposlitve, torej poskrbeti za privlačnost delovnega mesta eh, pogosto pomeni, da eh, se zmanjšujejo socialne pravice. Mislim, da če govorimo o privlačnosti delovnih mest, potem gre pri tem za kakovost, tako da je zagotovljeno naprimer za varstvo otrok, za spoštovanje socialnih pravic in to je treba upoštevati petič, eh, revščina in socialna izključenost. Zelo me veseli, da je v letnem pregledu rasti posebno priporočilo, kar zadeva revščino in socialno izključenost. Predlagam uh, svetu, da odobri to priporočilo, vendar da tudi ponovno poudari, da Eh, je sedaj vedno bolj čutiti tudi socialne posledice krize in zato moramo misliti predvsem tudi o tistih skupinah, ki so že zelo daleč od trga dela. In dodali smo še šesto priporočilo in sicer smo imenovali priporočilo Beres. Eh, to so najpomembnejše točke iz poročila Beres, eh, ki se nam zdijo dovolj pomembne, da jih tu poudarimo. In sicer da je evropski semester in letna, eh, letni pregled rasti, eh, da je pri tem treba na vsak način vključiti eh, parlament in mora parlament sodelovati. Seveda bomo povdarili tudi druge prioritete v tem poročilu. Vse bomo vključili, kar se nam zdi pomembno. Vendar eh, ostati pa želimo pri teh ključnih priporočilih. Zato prosim vse člane te odbore, tega odbora, da se odzovejo danes ali v, ta, v tem tednu. Četrtek je rok. Zato prosim, eh, povejte mi, kaj menite o tem dokumentu, predvsem o ključnih priporočilih. Pa še dve eh, majhni zadevi, eh, torej vključevanje enakosti spolov. V tem se bo ukvarjal odbor za ženske torej kar nekaj zadev bo odbor za ženske vključil, kar zadeva enakost spolov gender mainstreaming eh, in seveda eh, bo treba poskrbeti tudi za to, da dokument ne bo preobširen. Torej, hvala lepa in eh, veselim se vaših odzivov. Gospod Moranž, a ti. Merci, madame la présidente. Hvala, predsedujoča. Hvala lepa, gospod generalni direktor. Zelo nas je zanimalo vaše sporočilo in tudi besede gospe Kornelisen v zvezi s strategijo, z letno strategijo rasti. Prva točka, v zvezi s katero želim poseči v razpravo, zadeva eh, torej, eh, zmanjševanje eh, brezposelnosti oziroma povečevanje brezposelnosti in sicer vedno več večje število dolgoročnih brezposelnih zaradi finančne gospodarske krize. To povzroča potrebo potem, da imamo posebne e, strategije za to, da se lotevamo vprašanja dolgoročne brezposelnosti. To, da lažje je ponovno vključevati na trg dela brezposelne, ki so v brezposelnosti za krajši čas, medtem ko dolgoročni brezposelni, dolgoročni skavci zaposlitve tirja posebne politike, posebne strategije, predvsem predvsem kar zadeva vračanje na trg dela, mm, je, v tem primeru je izredno pomembno ohraniti kakršnokoli veze s trgom dela. To je cilj, ki. Um, ga moramo vsi spremljati na nacionalni ravni, kajti če države članice ne bodo vključile teh ciljev, cilja ohranitve nekega, nekega stika s trgom dela za dolgoročne iskalce zaposlitve, mislim, da a, se bomo stežka lotevali tega vprašanja. Druga točka, v zvezi s katero sem želela pritegniti vašo pozornost, zadeva problem mladih in težav, s katerimi se mladi soočajo pri vstopanju na trg dela, pri iskanju zaposlitve. Vedno več mladih eh, eh, zaključuje eh, svoje izobraževanje, usposabljanje brez ustreznih kvalifikacij. To je vprašanje, ki se ga zelo težko lotiti, kaj ti te mlade ne bomo uspeli pritegniti k, a, tr, na trg dela. Kaj ti, ti mladi so včasih zapustili svojo izobraževalno pot, usposobljevalno pot, kar nekje tako na sredi. Ne moremo jih torej ohraniti na področju usposabljanja, ne da bi imeli ustezne strategije, ki naj vključuje osebne projekte, torej individualne eh, rešitve, če želimo biti uspešni. Moramo moramo dejansko se lotiti tega kočljivega vprašanja. Tretja težava, ki se jo moramo lotiti, ste tudi vi omenjali mimo grede, ampak sama mislim, da se moramo res zaustaviti pri tem imeti specifično politiko. In sicer to dvojno delovanje, dvojno ukrepanje, na eni strani takošnje kratkoročno odzivanje na potrebe vseh tistih, ki so prizadeti zaradi pomankanja zaposlitve zaradi krize in pa dolgoročno reševanje problema. To ni eni nisti, ena in ista rešitev, eni in isti odziv. Sicer predpostavka je ista volja, ampak potrebujemo različne strategije, navskrižne strategije, zato da bomo se bomo lahko odzivali na to dvojni izziv. Ne moramo a, se angažirati samo z ozirom na dolgoročne rešitve, hohkrati imamo a, e, tudi potrebo po odzivih v kratkem kratkem roku. Torej imamo dva nivoja, ki se dopolnjujeta. Četrt, ta točka, čisto na kratko, eh, to je torej ta točka, o kateri želim nekaj povedati. Vi ste omenjali in tudi gospa Kornelisen je omenjala nujno vključevanje socialnih partnerjev. Naj omenim tudi nujno angažiranje eh, strok, poklicnih, strokovnih eh, torej, panoga. Pot, moramo imeti socialne partnerje, ki jih je potrebno angažirati in vključiti, ampak krati moramo tudi eh, vzpostaviti vzpostaviti dialog s poklicnimi strokami, zato da spodbudimo eh, ustvarjanje delovnih mest, zato da pritegnemo torej tudi njihovo znanje, njihove izkušnje. To je nujno zato, da bomo lahko uspešni pri teh strategijah in eh, tudi v okviru te letne eh, torej, strategije za rast. Na to ne smemo pozabiti. Ob koncu naj povem, da bom zelo pozorna za to, da se bodo spoštovali enake možnosti in da bo ta vidik ustrezno vključen v to strategijo rasti in to tudi preko prizadevan odbora za ženske pravice. Hvala. Hvala, gospod Sarkos, potem pa gospod Figoredo. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Rišel zelo natančno sem vam prisluhnil v zvezi s tema dvema sporočiloma. In želim se pridružiti temu, kar je povedala gospa Cornelison v zadnjih dneh. Je parlament obravnaval poročilo gospe Pervonš Beres in tudi prve eh, osnotek poročila gospo, gospe Cornelison. In vse to kaže, da to, kar. Torej, iz tega je razvidno, kaj menimo, kaj nam, je naš cilj kot socialni demokrati. Ampak mi vas bomo podpirali. Torej, imamo opraviti z dvema pomembnima dokumentoma, eh, torej za makroekonomsko eh, rast in za zaposlovanje. In eh, oba dokumenta prihajata v zelo. Eh, težkih časih in zato sta pomembna tudi kot neke vrste termometer sedanje situacije. E, gre nam za naslednje. Skrbi nas predvsem, kaj bo z demokracijo. Smo pred največjim problemom v času Evropske unije, odkar obstaja Evropske unije ampak državljanke in državljani pri tem ne sodelujo. Vedno bolj delajo tehnokrati, pripravljajo, so, pripravljajo se ogromna poročila, ki jih je treba seveda potem tudi izvajati na politični ravni. Ampak Evropski parlament ni izredno uh, eh, vključen v sprejemanje odločitev, vendar to gre še dlje, tudi nacionalni parlamenti niso vključeni. Vsa literatura, ki nam jo posreduje komisija, uh, vso to gradivo eh, vpliva seveda tudi na vprašanje subsidijarnosti držav članic. In Evropski parlament in nacionalne parlamente je treba vključiti. Zato vas prosim, da si natančno preberete eh, poročilo gospe Beres, kajti eh, obstaja problem v zvezi z demokracijo in parlament se bo eh, temu posvetil, torej ne gre samo za besede, treba nas je res aktivno vključiti naše mnenje, je treba počakati in mu tudi prisluhniti, tako da ne bo vse samo tema, s katero se bodo obravnavali, s katero se bodo ukvarjali ministri, temveč, da bo to tema, ki bo obravnavana na ustrezno demokratičen način. Pa še druga stvar. Ta dokument, Ti dokumenti so vedno bolj tehnokratski. Makro, z makroekonomskega vidika je stvar ustrezno prikazana, manjka pa politična komponenta, ki izhaja iz pogodb, iz strategije 2020, iz socialne listine. Kaj ti vse to je nekako podvrženo makroekonomski politiki in pravzaprav se obrača to, kar pravi pogodba se postavlja na glavo, kajti pogodba pravi, da imamo socialno tržno gospodarstvo, ne samo tržno gospodarstvo. To pomeni, da so socialni in gospodarski vidiki enakopravni. In želim povedati tudi naslednje. V tem dokumentu beremo 100 strani o gospodarskih raziskavah in tako naprej in potem dve strani o Eh, usmeritvah za politiko zaposlovanja. Upravičeno ste rekli, da se do 2014 stvari ne bodo bistveno spremenile. Torej, zaposlitev 15 milijonov brezposlnih, visoka brezposlnost, več kot 40 odstotna brezposlnost mladih v Španiji, to se ominja samo tako neki obrobu. Angažmaja, angažma najdemo predvsem v tistem delu dokumenta, ki se nanaša na gospodarstvo in državam članicam pravite, kaj morajo storiti z dolgovi. To je seveda pomembno, ampak ni pa nič o zaposlovanju, o revščini, o um, brezposelnosti mladih. In to je neravnovesje in to nas skrbi, kajti s tem se spodkopava Evropsko unijo in skozi zadnja vrata se spet, spet vnaša misel, ideja, da bomo z uh, močno gospodarsko politiko dobili mm, zdravo družbo. Treba je bolj poštevati socialne vidike. To mora iti z roko v roki. Ne moramo sprejeti samo to, da je treba zmanjšati dolgove. Seveda so dolgovi previsoki in smo v strašni situaciji, ampak tri leta po začetku krize ne moremo gledati, kako eh, se kriza nadaljuje in kako so analize vsako leto iste. Zelo se strinjam s tem, kar je povedala gospa Cornelison. Nekaj predlogov spremim bomo podali in sicer v smislu, tako kot je povedala ona, želimo jasen. Mm, torej, treba je povdariti še bolj velike cilje eh, strategije 2020. Eh, socialna plat, eh, zaposlovanje, ne samo zelene knjige, temveč potrebujemo pravi angažma tako kot to, torej v agendi eh, komisije nimamo nobenega zakonodajnega predloga in tudi druge zadeve nam manjkajo. Drugič, eh, ne samo, da moramo napredovati, predvsem moramo paziti, da ne bomo storili koraka nazaj. In dve stvari me skrbita v tej analizi. Prvič, eh, v bistvu se omešavamo v države članice in jim pravimo, kako morajo zgledati delovne pogodbe. Torej, da eh, državam članicam ne moremo vzeti pravice, kako oblikujejo politike zaposlovanja in politike plač. In pravite, da je treba odpraviti indeksacijo pri tarifnih pogodbah ki so, mislim, te pogodbe so podpisali socialni partnerji in zato prosim, da pri kolektivnih eh, pogodbah eh, vendarle poskrbimo za to, da ne bo prišlo do poslabšanja. To je tudi vprašanje subsidiarnosti in socialnega dialoga. Socialni partnerji eh, imajo eh, torej velike, veliko besedo pri tem. Pa še zadnja stvar. Največji problem, ki ga imamo pri brezposelnosti, je drama mladih ljudi v Evropi. Ne moremo enostavno gledati križem rok, kako in reči, za to ni rešitve. Tako ne gre. Se obstaja možnost sprejeti ukrepe. Treba je poskrbeti za to, da mladi eh, niso brezposlni dlje od treh mesecev. Tu moramo poskrbeti za neko garancijo in lahko naprimer tisti, ki so pripravniki, eh, teh se ne sme izkoriščati v podjetjih. Hvala za vse, kar ste povedali, to je bilo koherentno in logično. Veliko pomembnih stvari ste povedali, so pa nekatere zadeve, in trenutki, gospod Riče, ko moramo z besed preiti, ko moramo z besed preiti na dejanja in ko moramo poskrbeti za to, da ne pride do nadaljnih poslabšanj na socialnem področju. Hvala. Gospa Figoredo. Dobrigada. Nošta. Hvala. Tu obravnavamo zelo kočljiva tema. Nočem ponavljati to, kar so povedali že drugi. Vendar eh, želim povdariti tri točke, ki se mi zdijo bistvene. Prva so ukrepi na gospodarskem področju, še posebej v državah, ki jih je kriza najbolj prizadela. In ti ukrepi poslabšujejo socialne pogoje in zato priporočamo komisiji, in to je seveda jasno, da se tem vprašanjem še posebej posveti. Mislim, da se to doslej pravzaprav še ni zgodilo tu vidimo celo vrsto smernic, ki, pri katerih se pozablja na poslabšanje na področju brezposelnosti, revščine, socialnih eh, neravnovesij in diskriminacij. Milijoni mladih so žrtve tega. Mladi, ženske, starejše osebe, upokojenci, brezposelni. In to v različnih državah Evropske unije. Še posebej v državah, eh, ki prijimajo tako imenovano finančno pomoč, ki morajo izvajati varčevalne programe, ki vodijo do poslabšanja socialne in tudi ekonomske situacije v teh državah menim, da je to bistvenega pomena, ampak komisija temu ne posveča primirne pozornosti. Kaj ti? Ne moremo enostavno usiljevati rokov za spoštovanje pakta za stabilnost in rast, kar se je zgodilo s Portugalsko in, Španijo, eh, in Grčijo. Kaj ti tam se eh, napoveduje socialna katastrofa in tudi ekonomska katastrofa. Naprimer, eh, kupna moč prebivalstva je vedno manjša, vedno več ljudi je revnih eh, in grozi gospodarska recesija. In Eh, znižanje brutodružbenega proizvoda. Na portugalskem pričakujemo zmanjšanje BDP-ja za več kot tri odstotke. V Grčiji je mogoče še, še slabše in videli bomo, kaj se bo zgodilo v Španiji, um, Irski in v drugih državah. Mislim, da komisija ne eh, ponuja rešitev za brezposelnost. Eh, predloge, ki jih daje, bodo še povečale težave na tem področju, na področju brezposelnosti. In še nadaljna tema je upokojitvena starost. Reforma, pokojninska reforma. Torej, še manj bo delovnih mest za mlade. Danes v nekaterih državah znaša mladinska brezposelnost 40 odstotkov in z izvajanjem teh ukrepov se bo še povečala. In sicer zaradi ukrepov, ki jih predlaga komisija. Kaj ti ni? Zakaj se ne ponuja alternativ in zakaj se ne posveča bolj analizi posledic eh, takih ukrepov? Eh, seveda se zavedamo po drugi strani, da so določene spremembe potrebne. In še posebej, kar zadeva um, javne storitve. Uh, rezi na tem področju povečujejo revščino, predvsem gre za dostop do socialnih storitev, do uh, izobraževanja, tudi za določene določene vprašanja higijenske narave. Recepti, ki jih ponuja komisija, v bistvu povečujejo revščino. Pri tem pozabljamo na strategijo 2020. Predlogi, ki, so, ki jih vsebuje ta strategija, so tako in tako že minimalistični in če se jim, če se odpovemo še tem predlogom, ne vem, kam bomo zašli. Uh, In zato mislim, da mora predvsem naš odbor poslati jasen znak Evropski komisiji in povedati, da po tej poti ne moremo naprej. Moramo spremeniti smer odločno, kar zadeva predloge, ki nam jih predstavljate. Tako kot je povedal eh, gospod Cerkaš, ne zadostuje, da se dve strani namenita brezposelnosti v Evropi. torej brezposelnost eh, se bo nadaljevala tako, kot je pravite. Zato bi zadostovala celo ena vrstica. Zakaj ne predlagate rešitev? politik, ki eh, bi, eh, s katerimi bi uspelo rešiti ta problem oziroma se ga lotiti. Hvala. Želim samo na kratko povedati, da se strinjam z gospod Cerkosom in s gospod kar Nelson, tako da je treba bolj upoštevati tudi mnenje Evropskega parla parlamenta. Torej, vprašali ste me, da eh, naj uporabim eh, malo časa, malo več kot eno minuto, eno minuto in nekaj sekund. Hvala. Hvala za vaše pripombe in predvsem tudi za vašo zavezanost. Komisija celotna v celoti, ne samo generalni direktorat za poslovanje ali en komisar, eh, ju je pri srcu ideja, da eh, morajo odigrati vlogo socialni vidiki in da jih je treba ustrezno uravnotežiti z drugimi, predvsem ekonomskimi vidiki. To ne moremo storiti s tem, da štejamo vrstice ali strani v nekem besedilu. Duh veja iz tega. Pri vključujoči rasti moramo seveda zagotoviti, da eh, rabimo pametno in vključujočo rast. In če gre za ekonomijo, potem mora biti jasno, da brez trajnostne rasti tudi ne bo vključujoče rasti. To je takšno je življenje, kar zadeva reforme. To ni samo iznajdba nekaterih demokracij. Eh, birokratov. Reforme sprejmejo nacionalni parlamenti, ne glede na to, kako, na to, kako so sestavljeni. In sedaj priha, prehajamo v evropski semester. Po evropskem semestru pa je tudi nacionalni semester. To, kar mi eh, pripravljamo kot strategije, o tem eh, bodo eh, razpravljali v nacionalnih parlamentih in to naj vodi potem do zaključkov, Eh, in eh, v svojih proračunih poskrbijo za osrednje ukrepe. Ne gre za naš diktat. Namreč v bistvu gre za to, da spodbudimo, navdihnemo nacionalne parlamente, da eh, opravijo svoj del. Mi pomagamo tam, kjer moremo. In najpomembnejši eh, instrument, ki ga imamo na voljo, je Evropski socialni sklad in seveda tudi kohezijski sklad, ampak za eh, pri tej temi gre predvsem za socialni sklad. Bodimo program, realistični. Programiranje tega sklada je predvsem v rokah eh, držav članic, kajti tu je treba upoštevati načelo subsidiarnosti. Mi v bistvu samo gledamo, ali so programi držav članic v skladu s tem, kar smo si zadali v okviru socialnega sklada. Seveda, eh, tudi prosimo države članice, da reprogramirajo svoje načrte, če smo drugačnega mnenja, ampak na vsak način bi morali sedanjimi sredstvi izhajati. Do 2011 eh, je samo ena tretjina. Um, um, torej obveznosti, sredstev za obveznosti eh, prevzetih, tako da imamo še dve tretjini teh obveznosti za naslednje leto. Države članice bi eh, jih lahko uporabile, predvsem za reševanje, naprimer, dolgotrajne brezposlnosti in za mlade. Mi radi pomagamo. Če je treba nekako spremeniti program, potem eh, zakaj ne? In potem bi lahko povedali torej pripravili bomo pobudo za mlade in tudi tu so države članice v ospredju, ki najbolje vedo, kako najbolje uporabiti evropska sredstva iz socialnega sklada. Pripravili bomo svežen za zaposlovanje v naslednjem letu s posebnim poudarkom, poudarkom na dolgotrajni brezposelnosti, ampak tudi na brezposelnosti na splošnem. Na splošno, ampak na vsak način se veselimo nadaljnih razprav z vami o tem. Hvala. Najlepša hvala, hvala tudi za to, da ste bili kratki, to cenimo. 20. december je rok za vložitev predlogov sprememb, kot je že omenila gospa Kornelsen, eh, kot je že sama dejala. Eh, bodo predloge sprememb lahko vloženi samo v angleščini, vem, da boste nekateri imeli s tem težave. Predlagam tudi, da bi uporabili poenostavljen postopek za ta predlog in sicer eh, bi naj bilo potem to poročilo odobreno eh, v okviru plenarnega zasedanja in sicer brez predlogov sprememb. Ali se vsi strinjate s tem, gospa Kornelisen je temu že pritrdila. Torej, če niče ne nasprotuje mojemu predlogu, potem se vračam k prejšnji točki dnevnega reda. Zahvaljujem se gospodu Mišelu, da je prišel k nam. Še enkrat najlepša hvala sedaj pa se vračamo k poročilu gospoda Dirda. Gre za prvoletno konvencijo Evropske platforme za boj proti revščini in eh, socialni izključenosti. Poročilo je bilo sprejeto 5. oktober in v okviru plenarnega zasedanja 15. novembra. Torej slišali bomo zgolj poročilo poročevalca. Euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, da ste mi dali priložnost, da v nekaj minutah orišem prvo letno konvencijo Evropske platforme za boj proti revščini in socialne izključenosti, ki je potekala 17. in 18. 18. oktobra. Imamo prav veliko časa, zato bom kratek. Imamo tudi pobudo za eh, zmanjšanje števila revnih eh, v Evropski uniji in sicer za 20 odstotkov in veliko je takih, ki sodelujejo pri izvajanju te pobude. Logično je, da je ta konferenca potekala v Krakovo, kajti trenutno Evropski uniji predseduje Poljska. 17. In 17. oktober eh, pa je bil tudi dan boja proti revščini trije poslanci smo bili prisotni eh, pri tej konferenci in mislim, da je zelo dobro, da je bila ta konferenca organizirana. Konvencija naj bi bila instrument Evropske platforme za boj proti revščini in socialni izključenosti in zato bi morala izpolnjevati tudi določene naloge, kot recimo izmenjavo dobrih praks ali pa nadzor nad napredkom v posameznih državah članicah. Poleg tega naj bi uspodbujala aktivno politiko za boj proti revščini. Sredotočile naj bi se tudi na organizacije, ki se bojijo proti revščini in pa na posameznike, ki se borijo proti revščini. Najbrž se boste spomnili, da smo ob začetku, ko smo organizirali delo našega odbora, povdarili, kako zelo pomembno je, da si to poročilo ogledamo v našem odboru pred rokom za izvedbo konvencije in zato mislim, da je bilo zelo pomembno, da smo to storili. Eh, osnutek poročila je bil sprejet. Eh, v okviru plenarnega zasedanja in pristop v tem eh, poročilu je zelo podoben temu v našem odboru. Kaj se je zgodilo v tem umestnem času? Potekalo je nekaj eh, razprav o tem, kako doseči cilj v posameznih državah članicah. Poleg tega je bil izveden pregled pobud komisije, ne bom govoril o posameznih pobudah. Poleg tega pa so bile organizirane tudi delavnice. In na teh delavnicah smo si bolj specifično ogledali revščino med mladimi, revščino med otroki, revščino med starejšimi. Ogledali smo si tudi zaveze, ki jih je potrebno sprejeti na lokalni, regionalni, nacionalni ravni. Ogledali smo si socialno gospodarstvo oziroma načelo socialnega gospodarstva in sam sem predsedoval tej delavnici. Drugi dan pa smo imeli priložnost, da se seznanimo s projekti, ki potekajo in sprejeti so bili zaključki in sicer v sodelovanju s polskim ministrom. Naj spomnim, da so bile v, ta, v te zaključke vključene glavne teme našega poročila. Na zaključek povem le, da sem vesel, kako uh, pozitivno uh, so bila spripoje, sprejeta naša priporočila. In tukaj ne govorim zgolj o uh, organizacijah, ki so bila prisotne, ampak tudi o komisarju. Ta je v svojih zaključkih omenil številne pobude in načrte, ki so bili podobni našim čeprav seveda nimamo uradnih zavez in ne bomo, kako se bodo stvari iztekle v praksi. Mislim, da. Je ta dogodek, ki je združil več kot 400 različnih eh, predstavnikov oziroma organizacij iz eh, držav članice Evropske unije in drugih držav, da je to dogodek, ki ga bo zagotovo potrebno še ponoviti. Dva dneva ne zadostujeta za obravnavo vseh točk dnevnega reda, torej bi bilo mogoče prihodneč bolje, če bi organizirali daljšo sejo in če bi vključili eh, v to sejo tudi ljudi, ki so neposredno prizadeti zaradi revščine. Mislim, da se lahko iz te konvencije letošnjega leta veliko naučimo. In upam, da bodo načrti, ki so bili sprejeti doslej, obrodili sadave in da bodo pomagali pri dosegi cilja znižanja revščine v Evropski uniji v tem zelo težavnem obdobju, česar se vsi še prav Eh, še predobro zavedamo. Naj se zdaj vrnem k razpravi, ki smo jo imeli že v preteklosti. In sicer, da se je potrebno osredotočiti na pravice državljanov in na socialne zadeve. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste se udeležili te konference v imenu odbora za zaposlovanje in hvala lepa tudi za delo, ki ste ga opravili pri pripravi vašega poročila zdi se, da je bila eh, ta konferenca zelo pomembna in upam, da jih bo še veliko več tudi v prihodnosti. Mi vsekakor na to ne gledamo kot na edinstven dogodek, kajti mm, revščina in pa boj proti socialni izključenosti sta zagotovo dve zelo pomembni točki eh, na mednarodnem političnem dnevnem redu. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki našega dnevnega reda in sicer gre za skupno razpravo o proračunu. Če čakate samo trenutek, da najdem svoje zapiske gre za šest točk in sicer za razrešnico za leto 2010 najprej eh, Evropsko sodišče, Računsko sodišče in eh, sicer gospod Harnik. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj se samo predstavim, sem Richard Harding vodja enote eh, za eh, finančno revizorstvo. Ali se lahko približate mikrofonu, prosim? Naj še enkrat začnem. Richard Hardy. Eh, Zadužen sem za finančno revizorstvo pri računskem sodišču. Tukaj je tudi gospa Sandra Ljove, ki je članica računskega sodišča in pa gospod Vipolt, eh, ki je vodja enote za posamezne finančne oddelke. Torej, naj spregovorimo o razrežnici za leto 2010 in sicer za posamezne oddelke. Še prav posebej pa naj se osredotočim na kohezijo, energijo in promet. Leto 2010 je znašala poraba 41 eh, milijonov evrov, gre za tretjino proračuna oziroma 40 milijard, 41 milijard, 30 milijard je šlo za regionalno politiko, 7,5 eh, milijard eh, ali pa 18 odstotkov pa je bilo namenjenih za kohezijo. Evropski gospodarski in socialni sklad predstavlja 94 odstotkov porabe. Ostal, preostali odstotek, šest odstotkov, eh, pa je namenjenih socialnemu eh, dialogu, tudi projekte EURES, zaposlovanju, enakosti spolov in pa ukrepom, eh, kot so recimo projekt za napredek in tako naprej. Gre tudi za sklad za prilagajanje globalizaciji, pa tudi za instrument za predpridružitveno pomoč državam kandidatkam. Leta 2010 je računsko sedišče izvedlo revizijo. 243 plačil smo preverili, ki jih je izvedla komisija. Preverili smo tudi selektivni eh, nadzor izvajanja regionalnega in pa kohezijskega eh, sklada v državah članicah. Poleg tega pa smo dobili tudi letna poročila posameznih generalnih direktorjev, eh, tudi generalnega direktorja za zaposlovanje. Kaj pa rezultati revizije? Kar zadeva kohezijsko politiko kot takšno, Eh, smo ugotovili, da je prišlo do napak eh, pri 49 odstotkih plačil. 7,7 odstotna je stopnja napak eh, za to celotno področje in ta številka je nekoliko višja kot leta 2009. Torej, kohezijska politika veliko prispeva k Eh, napakam eh, oziroma nepravilnostim v evropskem proračunu. Kaj pa za poslovanje in socialne zadeve? Več kot polovica 243 plačil se je nanašalo na regionalni sklad, kar zadeva zaposlovanje in socialne zadeve. Smo preverili 60 transakcij, eh, torej 60 projektov v devetih državah članicah. Izvedli smo tudi revizijo eh, plačil, ki jih je neposredno izvedla komisija. Gre za dve štipendiji socialnim in industrijskim eh, partnerjem, gre za plačilo za informacijsko kampanjo v okviru Evropskega leta za boj proti revščini in socialni izključenosti in tako naprej. Kar zadeva Evropski socialni sklad, je eh, prišlo do nepravilnosti pri, 19, pri 18 od 60 projektov. Torej, eh, je bila stopnja nepravilnosti sicer visoka, bila pa je nizka za posamezne projekte. Poleg tega je prišlo tudi do drugih napak, kot recimo do neustreznega nadzora eh, strani držav članic kar zadeva posamezne projekte. Glavni vir napak pri Evropskem solidarnostnem skladu pa se je pojavil uh, pri uh, stroških, ki niso v skladu z eh, evropskimi pravili. Hkrati pa je prišlo do izjav o stroških, ki eh, niso bili tudi dejansko izplačani. Kar pa zadeva šest preostalih plačil povezanih z projekti za zaposlovanje, smo ugotovili, da je komisija izvedla ta plačila v skladu z eh, obstoječimi pravili in da tukaj nepravilnosti ni bilo. V devetem poglavju smo ugotovili, da nepravilnosti pri javnih razpisih predstavljajo skoraj eno tretjino napak, ki se pojavljajo v proračunu in ti razpisi se nanašajo skoraj da izključno, oziroma ta javna naročila se nanašajo skoraj, skoraj da izključno na regionalni sklad. 76 nepravilnosti oziroma napak je bilo ugotovljenih pri 143 projektih. Evropski solidarnostni sklad eh, pa uh, ima manj napak oziroma manj nepravilnosti. 18 od 60. Preverili smo tudi sistem revizije v posameznih državah članicah in sicer smo si ogledali osem eh, revizijskih organov v eh, državah članicah. Ugotovili smo, da eh, do nepravilnosti prihaja tudi zaradi nepravilnega delovanja teh organov, ki ne podajajo letnega poročila oziroma ne opravljajo ustreznega nadzora tri od, pri treh od osmih uh, revizijskih organov, ki smo jih uh, preverili, smo ugotovili, da je prišlo do nepravilnosti, kar zadeva Evropski solidarnostni sklad, sicer pa so bili eh, naši rezultati zadovoljivi. In izkazalo se je, da so te revizijske službe vsaj delno ali pa popolnoma učinkovite pri izvajanju revizije komisiji smo naročili, da eh, pregleda delovanje revizijskih služb in zadovoljni smo bili eh, z pregledom komisije. Kar zadeva posamezne politike Generalnega direktorata za zaposlovanje, smo ugotovili, da letno poročilo daje dobro oceno izvajanja proračuna tega generalnega direktorata. Kar zadeva zaupnico oziroma razrešnico za leto 2010, smo podali veliko priporočil komisiji, ki se nanašajo predvsem na plačila izvedena preko regionalnega in pa socialnega sklada. Predlagali smo strožji nadzor, ko gre za izpolnjevanje zastavljenih pogojev oziroma upoštevanje pravil. Poleg tega smo predlagali tudi, da komisija poskuša poenostaviti pravila. In še nekaj besed o izvajanju proračuna v prvem poglavju poročila računskega sodišča. Sodišče je ugotovilo, da je generalni direktorat za zaposlovanje za programsko obdobje 2006 do 2010 eh, namenil 1,4 milijard eh, in da je bila politika na področju zaposlovanja strožja prišlo je do prekinitve izplačil v primeru nepravilnosti oziroma neizvajanja programov. Torej, stopnje izvajanja je znašala 88 odstotkov in zato mislim, da na to ne moremo gledati kot zgolj na negativen pojav. Ugotovili pa smo, da je bilo za obdobje eh, od 2000 do 2013 precej ehm, neizpolnjenih obveznosti na področju kohezijske politike in mislim, da to ni presenečenje glede na trenutno situacijo, v kateri se nahajamo. Gospod Mišel je že pregovoril o nadaljni potrebi po izvajanju. Mislim, da je to vse. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Kandas, imen Evropske komisije. Yes. <clears throat> You, uh, hvala lepa, gospa predsednica. Sem direktor za uh, revizijskega oddelka v Generalnem direktoratu za zaposlovanje in rad bi se zahvalil računskemu sodišču za izredno dobro sodelovanje in rad bi se zahvalil gospodu Hardiju za predstavitev, ki jo je pravkar podal. Stopnja napak, eh, ki jo je opisal, se je osredotočala predvsem na eh, Generalni direktorat za zaposlovanje. Povedano je bilo, da je Generalni direktorat za zaposlovanje um, skoraj da stotstotno izvedel prevzete obveznosti in eh, stopnja izvajanja znašala 88 odstotkov. Glavne pomankljivosti pri izvajanju so se pojavile pri Evropskem socialnem skladu in sicer predvsem zaradi politik, ki smo, jim, ki smo jih izvajali že od leta 2008 prišlo je do pomankljivosti v nadzoru z eh, strani držav članic in zaradi tega je prišlo do nižje stopnje eh, izvajanja v leto 2010. V leto 2011 pa se je ta situacija spremenila, kajti prišlo bo do eh, povečanega izvajanja obveznosti in sicer predvsem zaradi prevzema sredstev iz eh, Generalne direkcije za regionalni razvoj in pa Generalne direkcije za kmetijstvo. Potem pa je tukaj še predpridružitvena pomoč oziroma predpristopna pomoč. Tukaj gre za omejeno število prošen za pomoč strani eh, držav kandidatk in ta proračun se je močno skrčil. Naj pokomentiram še eh, stopnjo nepravilnosti. V četrtem poglavju se osredotočamo na kohezijsko politiko in stopnja nepravilnosti znaša 7,7 odstotkov za celotno področje in tukaj eh, ne gre zgolj za eh, socialni sklad, ki predstavlja 18 odstotkov eh, prevzema obveznosti za leto 2010. Kar zadeva svežen, ki bo sprejet oktobra letos, je Evropska komisija pripravila dokument, ki analizira stopne nepravilnosti v zadnjih letih in sicer od leta 2006 naprej. In osredotočili smo se na tip nepravilnosti, pa tudi na porazdelitev teh nepravilnosti na posamezne države. Izkazalo se je, da od eh, strožje politike generalne eh, direkcije za poslovanje ni več tako visoke stopnje nepravilnosti eh, v Evropskem socialnem skladu. Stopnje nepravilnosti za celotno kohezijsko politiko je ravno tako precej omejena Poleg tega pa je komisija oktobra sprejela dokument tudi v povezavi s kohezijsko politiko, ki govori o tej stopnji nepravilnosti v treh državah članicah. Gre za ciljne projekte, na katere je potreben uh, ustrezen specifičen odgovor tudi strani uh, Evropske komisije. Osredotočili se bomo na pomankljivosti, ki so se pojavile eh, pri eh, teh posameznih državah članicah. Moram povedati, da je število teh članic precej omejeno. Eh, kar zadeva Evropski socialni sklad, ni bilo nobenih nepravilnosti v povezavi z javnimi naročili. Naj zaključim. Naslovili smo že kar precej eh, vprašanj, eh, ki jih je zastavil poročevalec tega odbora, kar zadeva eh, tehnično pomoč, kar zadeva izvajanje posameznih projektov v lanskem letu. Gre za izvajanje posameznih načel in za izvajanje programov. Eh, zagotovili smo odgovore poročevalcev na njegova specifična vprašanja. Hvala lepa. Sedaj pa besedo predajem gospodu Örju. Köszönöm a szót, eh, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy eh, igen szerencsés helyzetben vagyok. Moram reči, da sem pravzaprav v zelo srečni situaciji deloma zato, ker lahko samo potrdim glede resrešnice 2010 to, da obstaja zelo konstruktivni dialog med vsemi akterji. Gospoda Kantosa in njegove sodelavce sem srečal, z njimi sem se sestal in zato lahko obvestim kolege v tem odboru, da so, eh, smo prejeli odgovore na vsa naša vprašanja in sicer smo prejeli izčrpne odgovore. In medtem ko je v preteklosti eh, ta izmenjava pogosto trajala zelo dolgo. Torej, trajalo je dolgo, preden smo eh, lahko odobrili razrešnico, je letos potekalo drugače. Tam, kjer so lani bile težave, je letos prišlo do zakonitih izplačil in zato lahko potrdim samo to, kar smo danes slišali iz vrst računskega sodišča in tudi Evropske komisije. Zgleda torej, da je v zadnjih letih prišlo do izboljšav, kajti ustrajali smo na naših stališčih in tendenca pri izvrševanju proračuna je boljša. Na vsak način je treba pozitivno oceniti, da 18 odstotkov kohezijskih izdatkov gre iz socialnega sklada. Obveznosti so 100 odstotno bile prevzete in če se ne motim, je stopnja izvrševanja 27 odstotkov. 97,1 odstotek. Se pravi, da smo naredili velik korak naprej, kar zadeva 7,7 odstotka je tudi to izboljšava v primerjavi z prejšnjimi leti, tu gre za stopnjo napak. Sicer mogoče tako, ko prvič slišimo, to zveni, eh, da je veliko, ampak kljub tem ugotavljamo tendenco izboljšanja in Evropska komisija je storila marsikaj, da bi se izboljšala kvota napak, da bi tih napak bilo čim manj in zelo dobro je, da bolje obveščajo države članice glede pravil, tako da organi v državah članicah lažje opravljajo ustrezno delo. Generalni direktorat za zaposlovanje je tudi opozoril na to, da si želi izboljš, boljšo, boljše sodelovanje z Olafom. In to sodelovanje je seveda tudi v našem interesu in na ta način bi bilo možno še naprej zmanjšati stopnjo napak pri izplačilih. Vprašal sem tudi in se pozanimal o stanju pri posameznih projektih. E, prijel sem pomirjujoče odgovore na moja vprašanja. Želimo Evropsko komisijo pozvati, da preveri vse oddelke skupnega proračuna za naše področje pomembno je prebirati, zakaj se ne izvršijo vsa izplačila, kajti v našem odboru se zelo trudimo za to, da bi eh, povečali te eh, obveznosti. Mislim, da je potrebno še tesnejše sodelovanje med našim odborom in Evropsko komisijo. Razen tega se mi zdi dobro, če bi opredelili referenčne vrednosti za sklad uh, za prilagajanje globalizaciji. In končno želim povdariti, da smo mnenja, kar pri tehničnih izplačilih, da smo tudi tam dobili dobre odgovore, vendar potrebujemo tudi podatke za posamezne države članice in zato pozivamo Evropsko komisijo, da to, za to poskrbi. Torej, načeloma lahko pozitivno ocenimo poročila. Kažejo, da so prizadevanja obrodila sadove in že kmalu bo bom pripravil besedilo svojega poročila in seveda bom rad sodeloval potem s kolegi, ko bo šlo za obravnavo predlogov sprememb. Hvala. Yes, Hvala lepa videti, da so številke, ki jih našteva računsko sodišče, eh, relativno visoke, ampak komisija nam je povedala, da se stvari pomikajo v pravo smer in torej imamo še veliko možnosti za izboljšave, ampak gremo v pravo smer. Samo nekaj eh, podatkov, kar zadeva predloge sprememb do 20. Eh, decembra, bodo posredovani v prevod na to januarja. V odboru bomo to sprejeli februarja 22. 23 marca v ostalih odborih, na to pa na plenarnem zasedanju maja. Zahvaljujem se gospodu Hardiju iz eh, računskega sodišča in predstavniku komisije. Mislim, da informacije, ki smo jih prejeli, so bile zelo koristne in zdaj bi prešli na naslednjo točko na dnevnem redu. To je točka. točka Смысл yes, of course. Uh, yes, I was on the right page already. <laughs> uh, right, uh, I was already on the right page, but uh, amendment to about regulation. Torej, k točki 14, spremembe uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti in uredbe iz leta 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvanje uredbe iz leta 2004. Besedo bom predala gospodu Karbernohu v imenu ECR-a. E Kolegyňa, kolegove, dovolte mi, abych vam predstavil predsedujoča, kolegice in kolegi, dovolite, da spregovorim o osnutku poročila o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Naj povem, da osnovni namen te spremembe uredbe je to, da zagotovimo, da države, ki a, se bodo a, premikali iz ene države v drugo v okviru Evropske unije, ampak a, gre tudi recimo za a, ljudi, za polide brez državljanstva oziroma za begunce oziroma sa, tukaj mislim tudi na samozaposlene, vsi so vedno a, pokriti prek a, sistema socialne nevarnosti, iz katerega izhajajo potem vrsta dolžnosti in pravice. Zato, da ne bi plačevali prispevkov tudi v dveh državah krati. V tem trenutku ste, se pre te pravice kršijo, imamo tudi sodno prakso Evropskega sodišča in imamo tudi tudi uh, hkrati izboljšave socialnih sistemov, sistemov socialne varnosti v posameznih državah članicah. Moramo zagotoviti, da bo tudi tolmačenje te zakonodaje lažje in zato te zakonodaje morajo biti skladne druga z drugo. Sledovali smo tudi čim večjo učinkovitosti in enostavno. Uh, enostavnost, eh, eh, kar zadeva uredbo 883 iz leta 2004 in 987 iz leta 2009 v skladu z načelom subsidijarnosti. Predlog, ki je pred nami, zadeva predvsem tri vprašanja. Prvič, je eh, tudi eh, znatno, eh, opra, znatni del dejavnosti, ki se opravlja v tej ali oni državi. Ta znatni del dejavnosti, recimo, ki ga ne upravljamo v državi stalnega bevališča. Drugi cilj je tudi pojasnjevanje izrav, izraza statutarni sedež oziroma poslovna enota. In to je opredelitev, ki jo Evropska komisija uvaja obstaja. In eh, tukaj imamo tudi domače baze, ki recimo veljajo samo za posadke letal. In eh, to služi za določevanje njihovega stalnega bivališča in torej, kje plačujo prispevke za socialno varnost. Potem pa tudi, kar zadeva koristi za samozaposlene, tukaj to je tudi dodatni oziroma za čezmejne delavce. Samozaposleni, na primer, so lahko zavarovani za primer brezposelnosti v zadnji državi, kjer so opravljali dejavnost, potem se vrnejo v državo stalnega prebivališča, ampak v tisti državi recimo ni take, takega, a, take določbe za a, primere brezposelnosti in torej se znajdejo pravzaprav brez a, zavarovanja. A, In želim povdariti, da moj cilj kot poročevalec je to, da zagotovimo, da bomo našli neko razumljivo, sporazumno rešitvo, rešitev za, za to moramo se o tem pogajati z. Um, ministerskim svetom in seveda moramo potem najti ustrezno kompromisno rešitev. Naj vas opozorim, da um, prejšnji teden um, 1. decembra je svet eh, dosegal soglasje, kar zadeva splošni pristop in želim vam tudi eh, pojasniti, da komisija eh, za med srečanjem sveta je pristala na to, da bo pregledala direktivo oziroma uredbo za obdobje dveh let. Torej, predvideli so tudi eh, klauzulo revizije eh, za, po obdobju dveh let. Torej, to samo uvodoma. Naj tudi povem, da na podlagi splošnega pristopa svet in eh, na podlagi tudi pobude držav članic, sem tudi pripravljen uložiti dodatne predloge sprememb, ki naj upoštevajo različne rezultate pogajanj v svetu in povabil bi poročevalce v esenci na sejo 10. januarja v povdanskih urah. Hvala lepa za pozornost. Uh, Hvala lepa. Naj uh, tudi uh, pozovem predstavnika polskega predsedstva, da spregovori v zvezi s to temo. Izvolite. E, e, e, Hvala predsedujoča. Želim eh, potrditi zadovoljstvom to, kar je ravno kar povedal poročevalec in sicer, da 1. decembra smo smo se dogovorili okoli splošnega pristopa v, okoli sve, v okviru sveta in kar zadeva koordinacijo sistemov socialne varnosti. Uh, Eh, imeli smo kar nekaj sprememb za, iz, v primerjavi iz eh, dokumenta iz leta 2010. Kar zadeva dokument 78 eh, iz sveta, naj povem torej, da Delo, ki, bilo, ki nam je bila podlaga, je bilo že sprejeto za časa mačarskega predsedovanja v prvem delu leta. Večina sporov je bila povezana z vprašanjem dajatev za samozaposlene eh, ljudi. To je bila torej stvar, ki je bila odprta, ki je bilo treba, se, je bilo, se je bilo treba lotiti. In eh, na naše vprašalnike smo prejeli odgovore v obliki bolj podrobnih informacij o delovanju uh, sistemov za zavarovanje za primere brezposelnosti. Na podlagi tega smo bili potem sposobni oblikovati nekompromisni predlog. Zadovoljni smo, da na podlagi predloga, ki smo ga vložili za pogajanja, da smo bili sposobni uh, Uh, upoštevati zahteve številnih eh, članic in moram reči, da smo zadovoljni nad eh, tem splošnim pristopom, ki smo ga eh, uspeli izoblikovati. Tudi upamo, da bomo uspeli doseči nek dogovor v, z Evropskim parlamentom, kar zadeva ta svežen že v prvi obravnavi. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo predstavniku Evropske komisije oziroma ja, predstavniku Evropske komisije. Hvala lepa, predsedujoča. Morda nekaj besed o ozadju predloga komisije. Ta predlog eh, se drži a, že predhodnih popravkov in to je neka vaja, ki temelji tudi že na predhodnih a, uredbah iz let 1972 celo, prihaja do letnega pregleda, do rednih popravkov. Namen teh rednih popravkov je bil ta, da bi upoštevali spremembe v nacionalnih zakonodajah in da bi upoštevali tudi nedavne eh, spremembe, predvsem eh, usled eh, razsodb Evropskega sodišča. Kar je posebnega v tem predlogu spremembe je to, da prvič se soočamo uh, z nekimi spremembami, ki se, ki se uh, navezujejo na novo uredbo, s katero bi. Uh, morali spremeniti in um, torej potrebno je bilo tudi prilagoditi določene priloge obeh uredb, zato da bi upoštevali uh, tudi. Um, znatne spremembe, do katerih je prišlo v državah članicah. Želeli smo tudi pojasniti nekatere pojme, ki so bili uvedeni v osnovno uredbo, zato da bi imeli neko enotno razlago in zato da bi tudi odstranili nekatere manjše vrzeli, ki so nastale v teh dveh uredbah. Ampak dovolite, da povdarim, da to je eh, predvsem vaja, ki ima strokovno naravo, to je neko prizadevanje, ki eh, je že potekalo večkrat v preteklosti z ozirom na predhodne, eh, predhodno obstoječe uredbe in tudi moramo reči, da s pomočjo poljskega predsedstva nam je uspelo doseči nek splošni pristop, to je pravi korak v pravo smer, um, kar, kar se odraža tudi v tem predlogu. Hvala lepa, gospod Zejer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 Torej, če eh, oseba, ki postane brezposelna, še vedno Eh, živi v državi, kjer je opravljala dejavnost, potem naravno prejema eh, še dalje koristi iz primera brezposelnosti kot zaposlena oseba. Ampak, če se bo vrnil v državo prebižališča, lahko se tudi dogodi, da eh, pravzaprav tamle ne prejema to vrstnih koristi. Ne bom se spuščala v dodatne podrobnosti in v druge vidike, ker nimamo dovolj časa, ampak sem prepričana, da bom, nam bo uspelo popraviti številne tehnične podrobnosti in se zato zahvaljujem za to, ta dokument. Gospa Lambert. President. Hvala predsedujoča, zelo cenim uh, ta dokument in predstavitev. Res je, gre za tehnični dokument, ampak to ima tudi osebne posledice za posameznike. In eh, torej, ljudje se morajo zavedati tudi posledic tehnikali. Torej, kar zadeva na primer eh, statutarni sedež oziroma poslovne enote, to je bistvenega pomena. Eh, tukaj bi želeli, da bi ta statutarni sedež bil res smiseln in da ne bi bil samo neka, nek pošni nabiralnik v tej ali oni državi članici. Torej, to je vprašanje, ki se postavlja v povezavi s tem, ampak dejansko nekatera podjetja začenjajo razmišljati o tem, kje so stroški za socialno varnost nižji, mm, recimo celo države, v katerih ne poteka glavnina njihovih eh, dejavnosti. In torej, mislim, da to je lahko vprašanje, ki nas pobliže zanima. Hvala lepa, gospod. No. <coughs> Un minuto, señora presidenta, para decir al... Samo eno minuto, gospa predsedujoča, da povem poročevalcu, da bomo prisotni na seji 11. potem, ko bomo prisluhnili komisiji in svetu. Obstaja soglasje v svetu, naša skupina bo torej nastopila z načelno z stališčem, da podpremo to sodelovanje med državami članicami. Že v prvi obravnavi menimo, da je to dobra rešitev, to je dober kompromis, ki rešuje mnoge težave, predvsem temeljne problem, probleme. Eh, torej delavcev iz letalstva, iz civilnega letalstva in tudi čezmejne delavce, to je rešitev za čezmejne delavce. V naslednjem dveletju bomo vse to obravnavali podrobno in torej bomo skušali priti do hitrega dogovora že v prvi obravnavi. Gospa Orvej. Oh,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 Naj povem, da te, ti predlogi sprememb so tehnične narave, kljub temu pa so nujni. V resnici ne gre zgolj za strokovne popravke, kaj ti gre eh, za zelo pomembno vsebino za državljane. Eh, tudi moramo poštevati, da eh, svoboda gibanja je bistvena svoboščina za naše državljane in če tega ne upoštevamo, eh, potem zanikamo pravice naših sodržavljanov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 moram reči, da menim, da smo znali izluščiti ključne probleme, okrog katerih se je treba zediniti. Moramo zagotoviti, da bo to tehnični standard, ki bo imel konkretne učinke za ljudi v državah članicah. Želimo opredeliti torej te standarde in moramo zagotoviti, da se ta predlog spreme v prvi obravnavi. Želim podpreti ta, a, to rešitev, ta dogovor in zagotoviti, da bo komisija potem tudi ponovno vzela v roke ta predlog v roku dveh let. Hvala lepa. Naslednji roki za predloge spremembe 11. januar ob 12. Eh, uri. 25. 26. januarja bomo obravnavali eh, predloge sprememb sprejetje v našem odboru 19. februar, 29. Eh, februar eh, oziroma 1. marč marca in na plenarnem zasedanju pa aprila. Zdaj pa prehajamo k elektronskemu glasovanju. Upam, da imate svoje kartice. Bomo torej preverjali. Prvo glasovanje zadeva okvir Evropske unije za upravljanje podjetij. It doesn't, uh, Ms. Dory? Thank you very much. Okay, right. Um, who are, how many people haven't got their voting cards? If you can signal, Missouri. V redu, ali ste ustavili vsi svoje glasovalne kartice? V redu, potem bomo začeli glasovati. Prvo glasovanje zadeva poročilo gospoda Kristensena in sicer o okviru Evropske unije za upravljanje podjetij. Glasujemo zdaj o kompromisnem predlogu A. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejeta. Potem predlog spremembe številka 5, glasovanje po delih prvi del za, proti, vzdržani. Mislim, da bomo to preverili. Glasujemo v prvem delu. Konec glasovanja. 26 za, 14 eh, proti sprejeto, drugi del za. petnajst vami, drugi del za, proti, vzdržanje, sprejeta. Ne, ne. Zavrnjeno. Kompromisni predlog šest. Z ustnim predlogom spremembe poročevalca za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto. Kompromisni predlog HH za, proti, vzdržani, sprejeto. Deset za, proti. Bomo preverili, glasujemo o deset. Konec glasovanja. 3, 23 za, 18 proti, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani. Mislim, da je izid enak, ampak bomo preverili, glasujemo o 11. Konec glasovanja. 22 za, 19 proti, sprejeta. 12 za, proti bomo preverili, zato da bomo varni, glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 17 proti, sprejeto. Kompromisni predlog M za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog B za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe. Ne, kompromisni predlog D za, proti, vzdržanje, sprejeto. Ustni predlog spremembe K23 za, proti, vzdržanje. Mislim, da bomo to preverili, glasujemo torej o 23. Konec glasovanja. 22 za, 19 proti, sprejeto. Kompromisni predlog E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog F za, proti, vzdržani. Bom preverila, glasujemo o F. Konec glasovanja. 15 za, 23 proti, zavrnjeno. 28 za, proti. Bomo morali preveriti 28, glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 21 proti, zavrnjeno 29 za, proti, zdržani. Mislim, da je rezultat enak, ampak bomo preverili, glasujemo o 29. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrnjeno. 30 eh, črtanje za, proti. Mislim, da bomo morali preveriti tudi to. Tri, glasujemo o 30. Konec glasovanja. 24 za, 19 proti, sprejeto. 31, 32 sta brezpredmetna, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 spet črtanje za proti, vzdržani za vrnjeno kompromisni predlog, j za proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog i za proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog k za proti, vzdržani sprejeto. 48 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog C za proti vzdržani. Sprejeto. 50 za proti vzdržani. Sprejeto. 51 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog L za proti vzdržani. Sprejeto. 57 za, proti, ozir, bomo preverili tudi 57, glasujemo, prosim. Konec glasovanja. 23 za, 20 proti, sprejeto. 59 za, proti vzdržani in zavrnjena. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 61 je bilo umaknjeno, 62 jezikovni popravek, ga na tem ne bomo glasovali, 63 umaknjeno, 64 za, proti, vzdržani, za, eh, zavrnjeno, 65 za, ne, želite preveriti do redu, preverjamo 64, glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 23 za, 19 proti, imeli ste prav, sprejeto, 65 za, proti, bomo preverili tudi to, glasujemo o 65. Konec glasovanja. 26 za, 17 proti, sprejeto 66 za, proti. Bomo preverili tudi 66, glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrnjeno 67 za, proti. Torej ponovimo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vse ostalo je brezpredmetno, ne, ker sem se morda izpustila en kompromisni predlog. Aha, torej 69, 70, 71 je brezpredmetno. Končno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 37 eh, za, nič glasov proti, 600 zdržanih, čestitamo gospodu Kristensenu, izvolite. move to the next vote. Sedaj pa sledi naslednje glasovanje in sicer eh, poročilo gospod Džakansari, pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v primerih napotitev znotraj posameznih skupin podjetij. 68, 69, 70, 71, 72, 70, to ni dopustno sedem, eh, tu gre za črtanje, kdo je za, proti, vzdržani, to je sprijeto. 73 eh, odpade, 74 tudi kompromis A za, proti, vzdržani, sprijeto. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis B, kdo je za, proti, vzdržan, oziroma to, o tem bomo elektronsko glasovali, kompromisni predlog B. Glasujemo. Konec glasovanja. Eh, enaindvajset za, dvaindvajset proti, zavrnjeno. 78 za proti elektronsko glasovanje. Glasujemo, prosim, o predlogu spremembe 78. Konec glasovanja. 18 za, 22 proti, zavrnjeno. 79 za, proti isto, tudi tu bomo elektronsko glasovali, glasujmo. Glasujemo o predlogu spremembe 79. Konec glasovanja. 18 za, 25 proti zavrnjeno. Kompromisni predlog B1 za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani sprejeto. 87 eh, za, proti, nisem eh, prepričana, kakšen je izid, elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 87 konec glasovanja. 23 za 17 proti sprejeto. 88 je enak 87 oziroma skladen za proti vzdržani sprejeto. Kompromis D za proti vzdržani sprejeto. Kompromis K za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Manjma 13 za proti. To pa ni jasno. 13 za, proti elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani sprejeto 14 za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo. Elektronsko glasovanje 14. 14 glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 18 proti, sprejeto 15 za, proti, vzdržani isto. Sprejeto 111, ni dopustno, manj ima 112, 113, tu gre za črtanje, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 16 odpade. Prvi del, drugi del. En, uh, 115, 114 tudi odpade, 115 za, proti tudi to ni jasno. Torej 115, če enkrat, kdo je za, proti, vzdržani, e, torej to bomo elektronsko preverili, 115. The vote is closed. Konec glasovanja. 23 za 20, 21 proti sprejeto. 116 odpade, 117, 123 nedopustno, 123 gre spet za črtanje, kdo je za, proti, to je uh, zavrnjeno. Okay, sorry, we have to go back to compromise B. No, um, iti nazaj na kompromis B torej 1-1-6 moramo glasovati, kajti to je povezano s kompromisom B. 116 za, proti, vzdržani. To je sprejeto. Sedaj pa sledi kompromis G. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 27, 127, 128, nedopustna. Kompromis H za, proti, vzdržani.

but it should be up there in the voting list because it's confusing for everyone otherwise. Right, uh, one, two, uh, that's covered by the one, two, one's covered by the compromise. 121 je pokrit s kompromisom, torej malo je tu zmeda, se opravičujem, 134 odpade, če je kompromis H sprejet, 135 do 149, to so nedopustni prilogi spremim, sledi kompromis I za, proti, Tudi to moramo elektronsko preveriti. Kompromisni predlog I. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za 14 proti, to je sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo s kompromisnim predlogom L. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Go down to 184 to 191 and inadmissible. One, number one is withdrawn. Uh, we go to 20. Je nedopustno. 24 za, proti, vzdržani. To bomo elektronsko preverili, mislim, da je sprejeto. Kompromisni predlog 24. Vote is closed. Cornet's Glasovania. Vote is closed. Cornet's Glasovania. 26 za 17 proti, to je sprejeto 2 za proti vzdržani sprejeto isto število. 25 za proti vzdržani sprejeto 26 za, proti vzdržani, sprejeto 27 za, proti vzdržani, sprejeto 27 za, ne, o tem smo že glasovali, 28 za, proti vzdržani, sprejeto 29 za, proti vzdržani sprejeta 30 nedopustno 31 za, proti vzdržani sprejeto 32 in 33 nedopustna predloga 34 za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 34. Konec glasovanja. 25 proti 17 za, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne vem sicer zakaj, ampak to je sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti proti, vzdržani, sprejeto 38 za, proti, vzdržani, sprejeto 39, to je skladno, za, proti, to bomo preverili 39 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 17 za, 26 proti, to je zavrnjeno. 3 odpade. 40. Eh, o, štiri, o predlogu 40 bomo glasovali. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis je za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 umaknjen, 49 za, proti vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo elektronsko preverili 49. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 20 proti, to je sprejeto. 50 za, proti vzdržani sprejeto. 51 nedopusten predlog, 5 za proti vzdržani sprejeto. 52, 53, 53 nedopustni predlogi, 55 za proti vzdržani elektronsko glasujemo o predlogu 55. Glasujemo, prosim. Vote is closed. Pet. Eh, konec glasovanja. 19 za, 21 proti. Oziroma, se opravičujem, 24 proti zavrnjeno. 56 nedopustn, 6 gre za črtanje za, proti. Uz... No, to ni bilo jasno. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za proti, vzdržani, sprejeto. 58 odpad, 59, 61 in 62 prav tako, 64 ne dopustno, 65 za, proti, vzdržani, to bomo preverili, 65 elektronsko glasovanje. Glasujemo, mislim, da je to bilo sprejeto, ampak to ni bilo čisto jasno. Konec glasovanja. 26 za 15, 16 proti sprejeto, 66 za proti vzdržani sprejeto, 67 za proti vzdržani sprejeto. In sedaj končno glasovanje. Glasujemo o mnenju. Osnutku mnenja. Konec glasovanja. 37 za, 5 proti, eden se je vzdržal. To je sprejeto in gospe Jakonsari čestitamo. Razno, pod razno ni nobene točke in s tem lahko zaključimo današnjo sejo. Naslednji sestanek je potem januarja in seveda boste tudi pravočasno prijeli dnevni red za to. 25. in 26. januarja naslednja seja. Hvala.